kapitalni trg. Besedo ima komisar Ansip. Trenutek počakajte, prosim, komisar. Hvala lepa. Komisar, besedo imate. Spoštovani predsednik, spoštovani poslanci. Danes je Evropska komisija naredila velik korak v smeri eh, vzpostavljanja digitalnega skupnega trga in sicer eh, sprejela je dva svežnja Eno, en svežen se nanaša na uh, spletno trgovanje, uh, ki gre v smeri večjega uh, zaupanja potrošnikov in konec diskriminacije, medtem ko drugi se pa nanaša uh, na uh, moderni uh, pristop k um, platformam na spletu. Torej, oba svežna se nanašata na uh, zaveze, ki jih je komisija sprejela v svoji strategiji o digitalnem uh, skupnem trgu, ki sem jo predstavil tu pred uh, vašo uh, hišo pred enim letom. Torej, uh, to se nanaša na vse države Evropske unije. In naj začnem z um, e-trgovanjem, svežnjem o e-trgovanju. Uh, Torej, želeli bi eh, ta trg eh, oblikovati na ta način, da bo dejansko vse evropski, eh, da bodo pogoji za državljane, za potrošnike, za podjetja poštena povsod po Evropi. Torej, vedno več se trguje po internetu in vedno v Evropski uniji ugotavljamo, da se storitve na internetu eh, še ne razvijajo tako hitro, kot bi si želeli. Torej, eh, moramo zagotoviti, da te storitve ne bodo omejene samo na eh, domač trg, temveč da bodo lahko izkoristile vse priložnosti, ki jih omogoča Evropski enotni trg v digitalnem obdobju. Torej, to se nanaša na tri področja. Prvič, Eh, bo ta svežen eh, preprečil eh, neupravičeno diskriminacijo na spletu in izven spleta. V dejanskem uresničenem skupnem trgu ne sme priti do diskriminacij na osnovi kraja bivanja in tako dalje. Ampak če potrošnik eh, pride eh, na spletno trgovino, torej eh, potem mora biti obravnavan, kot če bi bil lokalni potrošnik in ne drugače. In to pa ne vključuje obveznosti dostave, torej ponudniki ne bodo vezani na to, da bodo dostavo izvajali čez mejo na enak način kot v lasni državi. Torej, na ta način bo ta svežen lahko eh, spodbudil eh, večjo konkurenčnost eh, in zagotovil, da bodo čezmejne storitve bolj učinkovite. Tako bodo potrošniki imeli dostop do večje izbire in do bolj poštenih pogojev. Prav tako bodo lahko tudi ponudniki na spletu dosegli več potrošnikov in naj si bomo na jasnem glede tega, da ne gre za to, da bi usiljevali enake cene po Evropi. Tretjič, naš svežen eh, bo eh, v potrošnikih, v potrošnikih tudi vzbudil večje zaupanje do eh, e-trgovanja in zagotovil, da bodo pravice potrošnikov tudi zagotovljene po Evropi. Eh, zagotovil bo tudi sodelovanje med eh, uradi za varstvo potrošnikov po Evropi. In ukrepi gredo eh, zlasti v smeri odpravljanja ovir na področju etotrgovanja. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, spletne platforme so nova realnost, na katero se mora Evropa tudi ustrezno odzvati. V kratkem času so te platforme spremenile naše eh, dnevno, vsakodnevno življenje, torej kako se učimo, kako ustvarjamo, kako eh, se zabavamo in tako dalje. Veliko eh, koristi imajo potrošniki od tega, pa tudi širša družba in poslovni svet, mala in srednja velika podjetja. In eh, glavno načelo, ki nas tu vodi in cilj je ta, da se zagotovi eh, boljše eh, pogoje za to, da te platforme se lahko razvijajo in rastejo v digitalnem skupnem trgu. Ampak to se mora odvijati v pošteni in odprtih pogojih. To pomeni enake pogoje za pošteno konkurenco. Torej vsak ki se razvija na tem trgu, torej eh, mora igrati po istih pravilih, torej brez diskriminacije. Naša ocena je pokazala, da eh, so platforme ki so inovativne, da imajo pozitiven učinek na našo gospodarstvo in da eh, spodbujajo konkurenčnost. Pokazali so tudi, da je eh, Evropska unija zelo uspešna pri, eh, na področju torej, gospodarstva, financ in pa gospodarstva sodelovanja. Torej, če eh, želimo, da bodo platforme uspešne, potem eh, te potrebujejo eh, ustrezni zakonodajni okvir, ki jim daje pravno varnost. In zato smo v svojem sporočilu zelo jasni. Eh, ne bomo imeli nobenih eh, novih eh, horizontalnih zakonodajnih predlogov za platforme, ne bomo spremenili okvira za e-trgovanje in njenih povezanih določb. Torej, platforme, eh, kakor tudi vsi eh, ponudniki storitev interneta morajo spoštovati eh, evropsko zakonodajo in temeljne pravice, prav tako morajo delovati tudi odgovorno glede na vsebine in morajo delovati transparentno. To so pomembna načela. In zato smo se lotili tega eh, na konkreten način. Torej, če vidimo eh, težavo, ki se pojavi eh, pri določenih platformah, potem to rešujejo, rešujemo na tistem področju, ki je za to pristojno. Naprimer, če gre za vprašanje mm, intelektualne lastnine, potem je to eno. Če se pojavijo težave na področju telekomunikacij, potem to rešujemo na področju zakonodaje o telekomunikacijah in eh, prav tako imamo tudi eh, direktivo audiovizualnih eh, storitev in platforme tu še dodajajo novo področje uporabe. Kot sem Kot sem povedal, se to nanaša tudi na eh, radiodifuzijo, torej tu imamo eh, celo vrčnih eh, storitev, ki tudi odražajo nove navade na tem področju. Torej pravila, ki jih sedaj predlagamo, sledijo tej novi realnosti in morajo zagotoviti tudi, da bodo vsi sledili enakim pravilom. Ker je to doslej dobro delovalo, potem ni nobenega razloga, da bi spreminjali načelo Eh, države izvora. Torej, ponudniki medijskih storitev bodo še naprej um, podvrženi pravilom države, v kateri se nahajajo. Naš predlog bo prav tako tudi uh, ponudil večjo prožnost eh, pravilom oglaševanja in eh, ponudil tudi boljše eh, možnosti za to, da se Evropa pospne na boljši položaj, na bolj viden položaj. Torej, kar se tiče vsebin, bomo na ta način tudi lahko okrepili ulogo nacionalnih regulatorjev na področju medijev in veselim se tesnega sodelovanja z Evropskim parlamentom, zato da bomo lahko Eh, ta dva pomembna svežna predlogov tudi uresničili. To je ključno za to, da bomo zgradili digitalni notranji trg, ki ga Evropa potrebuje, torej trg, eh, kjer bomo vsi evropski državljani od tega nekaj pridobili. Grazie komisarju, ora passiamo agli interventi in nome dei gruppi politici. Zdaj pa v imenu političnih skupin za skupino ELS gospod Andreja Švab. Gospod predsedujoči, gospod podpredsednik, gospod Ansip, v imenu ELS čestitke za ta svežen menimo, vsaj po našem mnenju, je Evropska komisija naredila točno prave korake, ki jih je zdaj treba narediti. Obenem pa je tudi previdna tam, kjer potrebujemo še več informacij z trga, zato da bomo res naredili prave korake. Zelo pomemben korak je pri zemljepisnem blokiranju. Videli smo, da so tu nastale nove niše pri potrošnicah in potrošnikih. Če pogledamo primer Disneylanda v Parizu, tu ste naredili pravi korak. Enotnost je nujna na evropskem trgu. Seveda, bomo tudi kritični še glede marsikatere točke. Nekateri pravijo, da bi bilo na nekaterih točkah možno doseči še več. Želimo pa si, da bi vse evropejke in evropejce v končni fazi imeli koristo tega svežnja. Gospod komisar, dejali ste tudi, da je pomembna horizontalna plat. To je verjetno bil pravi korak, ki ste ga naredili. Vendar pa, po našem mnenju, to ne pomeni, da nam ni treba narediti nič. Mislim, da se je že začeli s pravimi koraki glede zakonodaje o platformah. Treba je seveda narediti še dodatne korake, sektorske korake. Skupina ELS vas pri tem spodbuja, kajti menimo, da potrebujemo vse evropsko pošteno konkurenco med spletnimi platformami. Menimo, da je potrebno sodelovanje, s katerim bomo v končni fazi zagotovili, da bo evropski trg s 500 milijoni prebivalcev lahko izkoristil vse prednosti, ki jih velikost takega trga zagotavlja. Hvala lepa za vaše delo. Zdaj po imenu skupine SD dobi besedo gospa Evelin Gepard. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala gospod Ansip. Hvala, da ste nam predstavili ta svežen in ukrepe, ki jih namerava Evropska komisija izvesti. Kar nekaj časa je trajalo, ampak zdaj je to pred nami. Lahko vam samo čestitam. Naš parlament že od leta 2011 dela na tem, da bi končno dobili te ukrepe. V analognem svetu bi bilo nepredstavljivo, da nek kupec ne more v trgovini kupiti nečesa samo zato, ker prihaja iz neke druge države. Prav to pa se trenutno dogaja pri internetnem nakupovanju in to moramo preprečiti. Geoblokiranje pomeni diskriminacijo ljudi glede na to, iz katere države prihajajo oziroma ali imajo kupci kreditno kartico, ki prihaja iz prave države. To je popolnoma nespremljivo, če pravimo, da so ljudje v središču naših prizadevanj. Dejali ste tudi, da ne želite ukrepati horizontalno pri platformah. Čestitam vam, že januarja je parlament dejal, da bi bila to napačna pot, kajti platforme se med seboj tako zelo razlikujejo, da ne moremo poiskati ene rešitve po meri vseh. Treba se je lotiti konkretnih problemov in iti od sektorja do sektorja. Skratka, mislim, da ste ravnali prav in da na ta način lahko dosežemo še več. Tisto pa, česar se je še treba lotiti, in to je zelo pomembno z vidika potrošnikov, pa je doseganje še večje transparentnosti pri spletnih nakupih. Na ta način državljanke in državljani ne bodo zmedeni zaradi nepreglednih informacij, skritih stroškov ali pa se včasih dogodi, da podjetja rečejo, joj, oprostite, ampak v vašo državo pač ne dostavljamo, recimo zato, ker so stroški pošiljanja pošiljk previsoki. To je tudi pomembna tematika. Dostava pošiljk po vsej Evropi, ki mora biti organizirana tako, da bo spletni trg lahko resnično evropski. V imenu skupine EKR, er, gospod Hans Olaf Henkel. Ja, gospod komisar, Celo življenje sem preživel v tej panogi in vedno znova sem ugotavljal, da žal Evropa korak za korakom izgublja. Poglejte si samo proizvajalce iz Evrope, Siemens, Oliveti, ICL. Vse skupaj se je preselilo v Ameriko in tudi v Azijo. Vse to kaže, da še nimamo skupnega digitalnega trga. To je nedvomno eden najpomembnejših projektov komisije. Naša politična skupina je še vedno mnenja, da včasih trpimo zaradi preveč Evrope, ampak tu potrebujemo Evrope več. Zato podpiramo vaše delo in delo vašega kolega Oettingerja. E Sedaj pa v imenu skupine ALDE. Dobi besedo gospa Šaranzova. Hvala lepa, gospod predsedujoči. In hvala lepa, gospod komisar, podpredsednik, da ste prišli. In hvala lepa predvsem, da ste predlagali ta nov zakonodajni svežen oziroma sporočila. Mislim, da dobro delate, kar nadaljujte in prosim, da tudi druge institucije, tudi svet, um, spodbujate k temu, da okrepimo ta pristop glede digitalnega trga. Mislim, da je sprejetje teh predlogov ta teden dober znak, da komisija dejansko želi napraviti Evropo za vodilnega akterja eh, te digitalne revolucije. Ampak moram pa tudi reči, da um, nismo vedno povsod dobili samo plusov pri vseh. Mi sicer podpiramo predloge glede digitalnih pogodb, ampak prosim pa, da refit zaključite in to čim prej, tako da bomo lahko sprostili oba svežna. Potem prenosljivost, ja, odlično, zelo dober, enostaven predlog in kvalo mislim, da bomo dobili tudi sisteme, ki bodo diversificirani, tako da bomo tudi mogočili um, ljudem, da gledajo filme tudi v tujini. Mi bomo za uravnoteženo besedilo, ampak potrebujemo vašo podporo. Sedaj pa vaš predlog, uh, torej uh, neupravičeno geoblokiranje, to podpiramo prav tako tudi. Uh, neupravičena diskriminacija med državljani EU. Poleg tega potrebujemo tudi večjo preglednost, um, potem tudi pri naprimer pošiljkah in tako bomo prišli do enotnega trga, ki bo temeljil na zaupanju med potrošniki in podjetji. Ampak, gospod podpredsednik, pri platformah in komunikaciji glede teh pa potrebujemo več um, argumentov. Opredelitev platform je zelo široka, to je praktično cel internet. In to pomeni potem pretirana zakonodaja, preveč regulacije, to pa moramo preprečiti. Hvala. V imenu skupine GUE NGL ima besedo gospod Denis De Jong. Hvala, gospod predsedujoči. Komisija želi pripraviti ustrezna pravila za digitalni svet in to je seveda smiselno. Ampak mislim, da ste pozabili na glavne težave, naprimer med potrošniki pa MSP-ji. Tukaj se pojavlja veliko težav. MSP-ji, naprimer, težko poskrbijo za to, da so zadosti prepoznavni. Naprimer, kako se pojavljati v rezultatih uh, na spletu, naprimer pri iskanju z Googlom. Zato, naprimer, pogosto potrošniki ne dobijo celostnega pregleda nad ponudbami na trgu. To moramo sedaj izboljšati. Tudi samo regulacijo včasih je, naprimer, morda dobra rešitev. To je možna priložnost. Mislim, da za MSP bo tukaj težko zagotoviti ustrezno vlogo, kajti um, trenutno ima MSP pretirana finančna bremena s tem v zvezi. Pa še nekaj, še en praktični problem se tukaj pojavlja za potrošnike namreč. cene um, pri trgovini na debelo. Tukaj pogosto vidimo, da bi nekatere cene morale biti enake po celotni EU, ampak ni pa prave preglednosti, naprimer, um, ne vem, naprimer čezmejno prodajanje vozovnic. Prav tako se pogosto zgodi, naprimer to, da Včasih, naprimer, spletne organizacije prodajajo karte, pa tudi normalne organizacije prodajajo karte in pogosto se tukaj pojavljajo težave. Parola, anorevole, Giulia. Sedaj pa dobi besedo gospa Giulia Reda v imenu zelenih. Hvala lepa. Gospod komisar, ta predlog glede geoblokiranja, uh, to bi lahko bil odličen predlog, če bi bili bolj ambiciozni. Tukaj imamo jasna pravila za geoblokiranje. Uh, Eh, gre za prave težave glede izvajajoče se zakonodaje, treba tudi tega, da je treba ustrezno se napraviti v praksi, ampak obenem je pa tudi problem, namreč pozabili ste na bistvo celotne težave. Če vprašamo potrošnika, kaj pa vi mislite o geoblokiranju, potem najprej omenijo, um, ta video ni na voljo v vaši državi. To, seveda, um, videoji so izključeni iz zakonodaje in sedaj tudi nekatere druge um, vsebine, za katere veljajo avtorske pravice, so izključene iz tega predloga. Pravite, ja, avtorske pravice, tega se bomo lotili v predlogu za avtorske pravice. Ampak, ki pa je tukaj težava? Veliko je geoblokiranja vsebin, za katere veljajo avtorske pravice, sploh videov, ki pa sploh niso povezane z avtorskimi pravicami. Kje bomo to rešili? Ne vem, v uredbi za audiovizualne storitve ne vidim ničesar glede geoblokiranja In to ni povezano z avtorskimi pravicami. Zato mislim, da ni prav, da rečemo, ja, gledajte, to je problem glede avtorskih pravic. Ne. Pogosto se zgodi, da prodajalec, naprimer iz komercialnih razlogov, se odloči, da bi bila razdelitev trga bolj dobičkonosna. Zato komisija in tudi parlament morata biti zelo previdna, tako da ne bomo uvajali zakonodajnih vrzeli, kajti na koncu um, mislim, da bi morali poskrbeti za to, da bo eh, čim manj uh, geoblokirana po celotni Evropi. Sedaj pa Barbara Kapel v imenu NF. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar Ansi. Pred kakim letom dni ste nam predstavili strategijo za enoten digitalni trg? Govora je bilo o boljšem spletnem dostopu za posameznike in podjetja. Govorili ste o boljših pravilih za čezmejno e-poslovanje, govorili ste o milijardah, ki bi jih lahko privrčevali potrošniki, potem vemo tudi, da neustrezna dostava pošiljk ovira uspešnejšo spletno trgovino, potem odprava geoblokiranja in zadnja točka, o kateri ste govorili, je boljši dostop do digitalnih vsebin. Danes predstavljeni svežen bo nedvomno izboljšal in poenostavil spletno nakupovanje, bolje zaščitil potrošnike. Potrošniki si želijo ne le enostavno kupovati preko spleta, ampak želijo, da jim je potem blago tudi ustrezno dostavljeno. Vsekakor vam bodo tudi v nacionalnih proračunih hvaležni, saj ti držali ste se 20 odstotkov eh, audiovizualnih eh, vsebin in zato vam bodo nedvomno v nacionalnih proračunih zelo hvaležni. La parola onorevole Karinč. Gospod Karinč ima zdaj besedo. Gospod komisar, svojem otroštvu je pomenilo to, da si nekaj kupil, to, da greš v trgovino, plačaš denarjem, dobiš blago in greš potem nazaj domov. Tako smo nekoč vsi nakupovali. Seveda pa se je svet od takrat zelo spremenil, zlasti na področju razvoja tehnologije. Danes je pogosto tako, da nam ni treba hoditi fizično v trgovino, če želimo nekaj kupiti. Ne, sedemo za računalnik, uporabimo tablice ali celo mobilne telefone in preko interneta kupimo želeno blago. In kje nastanejo problemi? Problemi se pojavijo pri tem, da to blago ni več v naši bližini. To blago, ki ga kupujemo, se lahko nahaja kjerkoli v Evropi. In očitno je, da nam je tehnologija olajšala kupovanje, vendar pa obstaja še vedno veliko zakonov in pravil, ki so diskriminatorni do potrošnikov. To je pač odvisno od tega, kje se nahaja prodajalec in kje kupec. Veliko je različnih vidikov, ki jih je treba upoštevati, kot so recimo cene, kot je recimo kraj, kjer se nekdo nahaja in tako dalje. Geoblokiranje je tu zelo pomembno. Zato moramo digitalni trg oblikovati tako, da bo deloval na enak način, kot če bi šli na nakup v trgovino. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Patricija Toja. V nasprotju s preteklostjo danes rast temelji na dvojem energiji in elektronski komunikaciji. Če želimo trajnost in globalnost, zato, komisar, zelo cenimo skupni digitalni trg in ukrepe, ki ste jih predvideli, ter vse povezane ukrepe to so nova pravila, nove pravice, nova arhitektura v tem svetu, ki se tako zelo razvija. Na enotnem trgu ne želimo ovir in velik korak naprej bo, da lahko posamezniki in podjetja, eh, subjekti, podjetja lahko prenašajo svoje pravice, digitalne, potrošniške, pravice in vrednost. Tako bodo lahko potovali brez ovir. Tudi mala in srednje velika podjetja, ki se dan danes zelo bojijo teh sprememb, tudi ti potrebujejo pomoč, da opravijo ta preskok in da lahko izkoristijo vse priložnosti. V parlamentu bomo zelo podrobno spremljali to, kar boste počeli. In zelo je pomembno, kakšna pravila bodo sprejeta. Jasna prožna pravila, ki bodo upoštevala vse pravice, po eni strani rast, po drugi strani zasebnost. Potrebujemo nove pravice posameznikov in tudi kolektivne pravice. Sama delam v odboru za industrijo. Ne smemo pozabiti, da se pojavljajo nove stvari zdaj vidimo, da se proizvodnja in storitve mešajo med seboj. Tudi v samih proizvodnih procesih imamo nove poslovne modele, imamo nove odnose, ki se pojavljajo v industriji. V mislih imam industrijo 4.0. Pomembna bo tudi infrastruktura. Brez infrastrukture seveda ne moremo podpreti širokopasovnega razvoja. Zato razmišljamo tudi o ponovni razdelitvi frekvenc privilegirane frekvence morajo biti namenjene razvoju, ampak seveda, poleg infrastrukture imamo tudi izobraževanje in imamo človeški dejavnik. Gospa Toja, modri karton za vas, ga sprejmete? Vi, Vžema, kolega. Hvala. Gospa Toja, govorili ste o potrošnikih in pa o industriji. Ali se vam ne zdi, da je to vloga komisije? To je treba vključiti v predlog namreč ravnoteže med interesi podjetij in potrošnikov. V bistvu moramo ravnotežiti prvo in drugo. Gospa Toja. Tudi provedimenti kolega. Govorila sem o povezanih ukrepih, kajti zdi se mi, da so ukrepi komisije konvergenčni. Imamo poročilo o industriji 4.0, imamo digitalni trg, imamo podporo mnogim drugim tehnologijam. Tako da vse ni zapisano v teh dokumentih. Govorila sem o vsem tistem, kar lahko razvijemo na neki komplementarni ravni, kajti mislim, da moramo izkoristiti vse pri tem vključiti tudi energetiko, ki je ključnega pomena za vse. Hvala lepa. Besedo ima gospa Ford. Hvala, gospod komisar. Po Evropi moramo sodelovati tako, da bo enotni trg primeren za digitalno dobo. Ampak podrobnosti moramo ustrezno predeliti. Eh, prav tako ne smemo um, vzpostaviti preveč ovir, potem geoblokiranje ponavadi ne silimo nikogar, um, da odpre vse trgovine v vseh državah članicah, ampak sedaj mora prodajalci poskrbeti za to, ali bodo spoštovali nacionalna pravila v vseh državah EU. To lahko pomeni veliko upravno breme, sploh za majhna podjetja. Torej, podjetje moramo dati več možnosti. Uh, tukaj bomo dosegli ravno obratno, potem platforme, hvala lepa, da ste um, šli nazaj od roba prepada. Uh, Ampak bodite previdni, platforme rastijo zato, ker jih ima potrošniki radi in želim več platform in pa več eh, konkurence med temi platformami. Naprimer, ta sprememba glede odgovornosti umestnika je lahko velika problem, težava, sploh naprimer za um, majhna podjetja. Potem medijske storitve, naši potrošniki imajo radi vso to raznolikost in nove medijske storitve niso iste kot pa tradicionalne um, medijske storitve in moramo prvo in pa drugo med seboj razlikovati, torej staro in pa novo. Hvala. Honorevoli Kallas. Gospod Kallas. Gospa Kallas. Eh, Hvala. Kot je bilo rečeno, eh, obstaja možnost, da se stvari izboljšajo. Eh, ja, najdite to pot. Mislim, da prav tukaj gre za digitalno novo dobo. Potrebujemo nove rešitve, naprimer dostop do blaga in storitev, potem okolje in mobilnost. Vse to je pomembno cel smisel digitalnega enotnega trga je to, da se odpravijo ovire. Tisti, um, torej te ovire pogosto nastanejo zaradi zastrele zakonodaje ali pa praks. Posodobitev relevantnih zakonodaj bo ključen dejavnik za Evropo, če želimo biti inovativen akter v naslednjem valu inovacij. Potem geoblokiranje, dve stvari bi rada omenila. Mislim, da moramo biti kar se da ambiciozni pri tem, ko se lotimo um, razlogov za geoblokiranje, naprimer pošiljke, potem potrošniška zakonodaja, DDV in pa avtorske pravice. Vse to so relevantni dejavniki. Razlogi za geoblokiranje obstajajo. Dokler ti razlogi obstajajo, bodo podjetja še vedno nadaljevala s temi praksami. Cel smisel našega dela je to, da bo več podjetij prodalo na spletu, ne pa da jih prestrašimo. In tukaj mislim, da lahko naredimo še marsikaj. Pa še nekaj, kar bi rada omenila. Uh, um, storitve, ki so povezane z prometom. Tukaj ne verjamem temu, da bi morali te izključiti iz tega predloga. Te spletne strani pogosto uporabljajo starejši evropejci in pogosto uh, so nekatere stvari geoblokirane oziroma prihaja do diskriminacije med potrošniki glede na uh, njihov IP naslov. Tukaj mislim, da bi lahko še predvsej napredovali in strategija za enotni digitalni trg uh, je namenjena temu, da odpravimo trenutne meje oziroma ovire. Hvala. Hvala lepa, Kalas eh, Bremeho. Eh, hvala lepa. Eh, se, komisija se bo še spomnila, da velika večina evropejcev je najprej zaposlenih in šele potem potrošnikov, torej brez dela itak ne morejo ničesar trošiti. Torej, uh, uh, ugotavljamo, da eh, komisija tu eh, sploh ne upošteva negativnih učinkih digitalizacije. Torej, eh, naprimer, najpomembnejši vidiki tega digitalnega trga uničujejo najpomembnejše sektore gospodarstva, naprimer poštni sektor in druge. In to je povsem neopravičeno. In prav tako me skrbi tudi ta zamisel, da bi še naprej obravnavali obravnavali digitalne eh, platforme, kot da te ponujajo nove storitve. Torej, te ponujajo eh, e, iste storitve, ki že vse čas obstajajo, samo da da so te storitve sedaj uh, uh, elektronske. Uh, torej, nek uh, voznik uh, taksija mora imeti iste pravice kot uh, voznik Uberja, torej, ne glede na to, kakšen je gospodarski uh, model. Torej, če imamo uh, digitalne storitve, ki uh, delujejo v uh, istem uh, zakonodajnem uh, okviru kot. Uh, iste storitve v nedigitalnem sektorju, to bi želeli od komisije. Raymond. Danke. Hvala, gospod Rejmon. Lahko se samo pridružim predhodni govornici. Tematika je nekoliko širša. Pomembno je, da imamo strategijo za digitalni notranji trg, ampak potrebujemo digitalno družbo in to nekoliko pogrešam tem predlogu. Pri meni so bili študenti novinarstva. Zdi se mi, da nimamo evropske javnosti. To potrebujemo. In če želimo odpraviti geoblokiranje za igrice, ne pa za videoposnetke, potem to menim, da ni prava rešitev. Kajti, če bomo sami želeli sooblikovati evropsko javno mnenje, potem je video zelo pomemben. Poseči moramo tudi v internet in tega ne vidim. Komisar Oettinger ni samo komisar za digitalno gospodarstvo, pač pa tudi družbo. Zato bi morali dodati še več, unesti še več vsebin. 500 milijonov evropejk in evropejcev ne smemo obravnavati zgolj kot potrošnikov, pač pa tudi kot eh, državljanke in državljane. In zato moramo ustrezno oblikovati tudi ta paket. Rejman, Gospod Rejmon, modri karton za vas. Boste odgovorili? Izvolite, gospa Jakonsari tosi . hvala . no z velikim zanimanjem sem to poslušala . in tukaj ne omenim predvsem um, vrednote , ne gre samo za tehnične zadeve . zato imam naslednje vprašanje , ali ste razmislili o tem , torej kako na primer demokracija in pa tudi svoboda novinarjev kako bi vse to lahko izboljšali. Um, tudi v povezavi z tehničnimi algoritmi um, v tem sodobnem času tehnologije. Hvala. Kječ? Kječas? Funkcionirate z mikro? Okay. Deluje mikrofon, se slišimo? Ja, težko je odgovoriti na to, ampak sam sem želel razložiti da mora biti pri geoblokiranju merilo to, da omogočimo čim širši dostop, ne pa da se ukvarjamo samo z dobičkom za podjetja. O tem smo se že pogovarjali, ko smo govorili o neutralnosti omrežja. Lahko podpremo najbolj dobičkonosen poslovni model, ali pa lahko omogočimo čim boljšo komunikacijo za državljanke in državljane. To ni eno in isto. Mi kot parlament se moramo vedno zauzemati za tisto možnost, ki omogoča več komunikacije, svobodnejšo komunikacijo za naše državljanke in državljane. Gospod Schaffhauser. Gospod komisar, še enkrat več. Govorite o odprtosti trgov odprtost brez meja in zato bo Evropa še toliko bolj pod tujo prevlado. Nimate strategije suverenosti, niti evropske suverenosti, ko gre za tujo tehnologijo eh, in te so dominantne tehnologije od zunaj. Ta enotni trg um, torej bo še bolj povezan z Googlom, Facebookom, Amazonom, Appleom, torej skupaj, ki delajo ti z um, ameriškimi obveščevalnimi službami proti našim evropskim podjetjem. Uh, um, leta 1990 smo obljubili svetovni trg za nanotehnologijo skupaj z Alcatelom in tudi Siemens je bil takrat v dobrem položaju. No, potem so morali uh, v bistvu um, prekiniti te evropske povezave. Danes je Alcatel uničen zaradi povezav z američani, tudi Siemens, naprimer, je sedaj zaradi kitajcev američanov v izgubi. Ni bilo prave zaščite evropskega trga. Um, tako kot smo prej imeli pred evropskimi pravili zaščito nacionalnih trgov. ZDA in pa Kitajska um, so vodili svoje politike, Evropa pa ne. Danes pa predlagate evropski oblak, cloud. Ja, v redu, ampak ali bo to dejansko nad evropskim nebom um, za evropske državljane, ki želijo zaščititi svoje podatje, uh, um, vaš liberalni pristop me res zelo, zelo skrbi. Uh, um, mislim, da um, se tukaj prodajemo tujim gospodarskim družbam. Vaš enotni digitalni trg nima prave strategije in tako bomo ponovno um, izpustili vodilne um, povezave iz rok. Mislim, da naprimer Rusija, Kitajska so zaščitili svojo neodvisnost um, in mi tega očitno ne storimo in to pomeni, da smo pred vlado tujih akterov. Komisija nima pravih ambicij, ker nima niti suverenosti, niti meja in komisija vse to uničuje. V imenu uh, odprtosti in pa konkurence komisija uničuje države, ki imajo takšno ambicijo suverenosti. Naprimer, tukaj mislim Francijo ali pa Nemčijo. Sedaj je čas, da spremenimo stvari, um, z drugimi institucijami moramo graditi Evropo. Hvala. Um, modri karton za vas, boste odgovorili. Um, Hkmark, prosim beseda je vaša. Hvala lepa. Jaz sem um, poslušal to, kar ste dejali, tole glede ruskega protekcionizma in pa ruskega gospodarstva. To, v bistvu ste jih hvalili. No, gledajte, rusko gospodarstvo um, se vedno bo slabša, ker nima prave konkurence oziroma pravega navdiha, ni prave vladavine prava. Povejte mi, povejte nam, kako gledate na razvoj blaginje v Rusiji, če sem prav razumel, je to sedaj za vas vzor, model. Povejte, povejte ta protektonistična država brez vladavine prava, ta um, čisti kapitalizem, uh, kot ga vidimo v Rusiji. Povejte, kako je za blaginjo za Ruse. Um, vse skozi ta blaginja upada in to je vaš model. To je res sramota. Zavela parol. Prosim, beseda vaša. Gospod, spoštovani kolega. Ja, boste dobili um, prvo nagrado za uh, slikanje karikatur, risank. Kaj sem dejal? Rekl sem, trg kot je kitajski trg je uspel ohraniti um, naprimer uh, prevlado um, in so se zaščitili pred ameriško prevlado. Um, torej so ostali samostojni. Ne rečem, da je Rusija nek vzor, ampak Rusija je samostojna država in ima svojo strategijo, svojo suverenost, samostojnost in so ohranili to uh, upravljanje pri ključnih tehnologijah in to na samostojni ravni, kajti to so ključne stvari, ključne tehnologije, mi pa nimamo v Evropi takšnih ambicij in tega mi je res zelo zelo žal. Hvala. E, a, quest, a proposito vorrei comunicare. Mimo grede, rad bi vam sporočil dobro novico. Gospa Nari.